L'ordine del giorno reca la raccomandazione. V skladu z dnevnim redom bomo zdaj obravnavali priporočilo za drugo obravnavo poročila Renate Zomar glede zagotavljanja informacij o živilih potrošnikom. Besedo takoj dajem gospe poročevalki, gospe Zomar, ki ima na voljo štiri minute. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Hvala lepa, gospa predsednica, spoštovani gospod komisar, kolegice in kolegi. Po skoraj treh letih intenzivnega dela, po več kot 3000 predlogih sprememb, po neštevilnih razpravah, po svetih, po zelo težkih tehničnih pogajanjih in političnih triologih smo zdaj pred glasovanjem. Politični paket predstavlja velik kompromis med Evropskim parlamentom in ministerskim svetom glede prihodnjega. Ob, um, označevanje živil. S tem bomo dali več in boljše informacije o živilih potrošnikom, tako da bi lahko o, eh, dobro in informirano nakupovali. Ampak to še ni vse. Tudi evropsko živilsko gospodarstvo bo imelo prednosti z tega. Konec birokracije, boljša um, pravna osnova, boljša zakonodaja. To so cilji tega priporočila. To še posebej zadeva majhne in srednje velike podjetja in vedeti moramo, da več kot 80 odstotkov živilskega sre, uh, sektorja v Evropski uniji se stoji iz majhnih in srednje velikih podjetij. Hkrati pa mora to označevanje veljati za vsako živilo in za vsako pijačo, nealkoholno pijačo, od osnovnih uh, proizvodov do visoko pridelenih končnih proizvodov. Zato uh, označevanje v oblikah semaforja ni mogoče, kajti to ne sodi na osnovna živila. Kljub vsem težavam, kljub vsem političnim ideološkim razlikam v parlamentu in kljub nacionalnim uh, egoizmom nacionalnih držav, zdaj lahko vidimo kompromis, do katerega smo prišli. Alergeni bodo takoj prepoznani, rastlinski ka, poreklo rastlinskih olj bo tudi vidno. Imeli bomo označevalo švinine, perutnine, ovčega in kozega mesa. Imeli bomo o, ocen, oceno uh, označevanja porekla pri mleku in mlečnih proizvodih, potem tudi glede izdelkov, ki, sta, ki sostojijo iz enega glavnega uh, elementa in tako naprej. Imitati bodo zelo jasno označeni na sprednji strani. Enako velja tudi za oblikovano meso in oblikovane rivje izdelke, ki so sestavljeni iz majhnih eh, koščkov. Prav tako pa iz uh, embalaže ne sme biti razvidno, da je v njej nekaj, kar ne, ni. Če imate sliko um, sadja na jogurtu, potem mora sadje dejansko biti vsebovano v tem jogurtu, ne le arome. Poleg tega je treba uh, imenovati glavna hranila, ki predstavljajo 100 gramov, zato da bo eh, do ta, te hranilne vrednosti primerljive. Pri meso je treba uh, označiti datum prvega zamrznjanja in tako naprej. In najpomembnejše je, da morajo biti vsi ti podatki berljivi. Odoločili smo, kakšne morajo biti črke, kakšne morajo biti font in tukaj bo uh, komisija določila še nadaljne faktore, kot je kakšen bi naj bil kontrast med pisavo in ozadjem. Sočasno ščitimo tudi obrtnike pred previsokimi stroški. Ne uh, pakirana eh, ribja živila morajo imeti informacije o alergenih, ni pa treba, da se označijo tudi z eh, hranilnimi vrednostmi, kar bi v teh primerjih zelo visiko, veliko stalo. Uh, Ko gre za specialitete, za posebna živila, tukaj uh, smo sklenili posebno ureditev. Zdaj pa smo se vsi dogovorili glede tega in tudi tisti, ki resno ščitijo potrošnike, so zadovoljni s tem kompromisom. Zahvaljujem se poročevalcev v senci, komisiji, še zlasti komisarju Dalju za vse izjave, tudi izjave, ki se je zdaj veselimo in s katero bo potem presekal ta vozov, ki se je zavozljal v političnem diskusiju diskurzu in še posebej se zahvaljujem mađarskemu predsedstvu, ki je doseglo nekaj, kar ni bilo več um, uh, pričakovati, torej kvadraturo kroga, namreč da je prišlo do soglasja glede uredbe. Najlepša hvala. Grazie, la parola al... Najlepša hvala. Sedaj pa dajem besedo ministru Savickemu v imenu sveta. Dziękuję bardzo pani przewodnicząca. Najlepsza chwała, gospa predsednica. Spoštovani poslanci, z velikim veseljem danes se odeležujem današnje razprave, ki zaključuje štiri leta razprav o uredbi glede tega, kako naj bi se zagotavljale informacije o živilih potrošnikov. Gre za razpravo, ki resnično zadeva integralne pravice potrošnikov do informacij. Te razprave niso bile preproste, vendar pa je rezultat tak, eh, da je vreden vseh prizadevanj. Ta uredba evropskim potrošnikom prinaša opremljive prednosti, pomeni pomemben korak k temu, da bo zajamčeno, da hrana, ki je kupljena v Evropski uniji, vsebuje tudi jasne, brljive in tudi praktične informacije. Naša pogajanja so se stekla k uspehu zaradi konstruktivnega pristopa Evropskega parlamenta. Še posebej bi se zahvalil pod, um, poročevalki, gospe Renate Zomer, soporočevalcem in vsem, ki so prispevali k temu današnjemu poročilu. Seveda bi se zahvalil tudi predhodnim predsedstvom, kar šestih je bilo, uh, ki so svojim delom otrli pot proti uh, do tega kompromisnega svežnja, za katerega upam, da boste ga jutri tudi izglasovali. Ne dvomim, da, bodo, da bo ta uredba omogočila potrošnikom, da se bolje in bolj zdravo odločajo o svoji prehrani. Pa, sočasno pa ne, ta uredba ne bo pomenila več bremena za podjetja, ki delajo na trgu. Vse tri ustanove so prišle do kompromisa pri glavnih vprašanjih. Označbe bodo jasnejše, saj uh, se določa minimalni fond, potem tudi uh, embalirani proizvodi bodo morali vključevati informacije o vsebnosti maščob oziroma o številu kalorij. Prav tako bodo vsebovane informacije o alergenih, potem tudi nepakirana živila bodo um, deležna bolj prožnih pravil, ki jih bodo določile države članice. Da majhna srednja velika podjetja ne bi bila izpostavljena prehudemu bremenu v kontekstu označevanja, eh, je bilo odločeno, da bo nepakirano blago in oziroma izdelki, ki jih proizvajajo zelo majhna podjetja, izuzeto iz obveznosti označevanja. Vse informacije bodo morale biti na voljo pred trenutkom nakupa. Prav tako smo dosegli kompromis pri treh drugih vprašanjih, ki se navezujejo na označevanje. Komisija eh, še vedno obravnava alkoholne pijače, potem pojmenovanje države porekla in navajanja informacij glede prisotnosti. izomerov in transmaščob. Torej, uredba bo začela veljati in ta dodatna poročila bodo na voljo v treh letih. V specifičnih primerih pa uh, lahko države članice sklenajo svoje lastne zakonodajne predloge. Gospa poročevalka, gospe in gospodje poslanci, ta uredba prinaša veliko prednosti za potrošnike, prinaša več preglednosti, kajti označbe bodo preprostejše, prav tako pa bomo s to uredbo lahko pomagali in povečali izvrševanje evropske zakonodaje. Predsedstvo si želi, da bi se ta zakonodaja začela izvajati čimprej. Upamo, da bodo potem, ko bodo pravniki preučili ta dokument, da ga bo lahko svet potem sprejel že na začetku oktobra. To bi pomenilo, da bi ta zakon lahko bil objavljen v uradnem listu Evropske unije še pred koncem letošnjega oktobra. Najlepša hvala. Grazie, ministro. La parola. Najlepša hvala, gospod minister. Besedo dajem komisarju Daliju. <clears throat> Gospa predsednica, spoštovani poslanci in poslanke, več kot tri leta nazaj, torej januarja 2008, je komisija sprejela predlog za uredbo o informacijah o živilih potrošnikov. Zdaj se ta uredba približuje koncu. Hvaležen sem zlasti poročevalki, dr. Zomerjevi, za trdo delo in veliko prizadevanje za to, da bi našli kompromis svetom. Naj se zahvalim tudi vsem poročevalcem v senci za njihov učinkovit in ploden. Eh, prispevek. In ne nazadnje naj se zahvalim mađarskemu predsedstvu in predsedstvom pred mađarskim, ki so bila zelo dejavna in so zelo odlično vodila proti kompromisom, ki so spremljivi za celoten svet. Z veseljem ugotavljam, da se parlament strinja z vizijo komisije, da bi vzpostavili splošen okvir za zagotavljanje informacij o živilih, ki daje potrošnike na prvo mesto. S tem besedilom sedaj zagotavljamo, da bo naš pristop do informacij o živelih tak, da bo gledal v prihodnost in tudi zadostno prožen, da se bo lahko odzival na prihodne od dogodke. Naše skupne, skupno delo v zadnjih mesecih je bilo nagrajeno na več področjih. Naj omenim le nekaj od njih kot prvo uvedba najmanjšega fonta za obvezne informacije. S tem bomo povečali brljivost označb. To je bila ena od glavnih pritožb na tem področju. Kot drugo, obvezne informacije o hranilnih vrednostih bodo potrošnikom pomagale ugotoviti, katera so tista živila, ki ustrezajo njihovim diet dietetičnim zahtevam. Uh, Potem os, o, informacije o alergenih in netolerancah, ne le na naprej pripravljenih živilih, ampak tudi pri, pri živilih, ki se prodajajo v restauracijah, bo zagotavljalo višjo raven zaščite zdrave potrošnikov. Tudi spisek o, o, ingredientov, torej sestavin, bo v korist potrošnikov. Vse to bo pomenilo več preglednosti za potrošnike. Potrošniki bodo s tem dobili smiselne informacije in s tem bomo zagotovili tudi, da bodo ta pravila izvršljiva. Moj kolega Čološ in jaz bova se zato zelo posvetila izvedbenim pravilom. Čeprav nova zakonodaja izboljšuje položaj potrošnikov in uh, živilskih podjetij, obžalujem, da je bil izbrisan pomemben del predloga komisije. To pomeni, da sedaj kot potrošniki ne bodo mogli razbrati vseh informacij o živilih na sprednjem delu embalaže. Uh, vendar pa smo s to uredbo vseeno naredili korak v pravo smer. To je sedaj podlaga za nadaljno obravnavo teh tem v prihodnje. Prav tako obžalujem, da alkoholne pijače niso uh, vključene v zahteve Eh, označevanja živil. Mislim, da so potrošniki upravičeni do ustreznih informacij tudi pri alkoholnih pijačah. Zagotovil bom, da bomo tukaj dosegli pravo ravnovesje v kontekstu prihodnega poročila. Še štiri izjave so od nas zaprosili, bodi si parlament ali svet. Kot prvo, izjavo komisije o informaciji glede zakola živali. Tukaj sta parlament in svet povedala, da potrošnike za nima izvajanje pravil dobrobiti živali pri zakolu, torej ključno s tem, ali je bila žival omamljena. Vemo, da to vprašanje zadeva določene strate in sta, sektore naše države. Potrošniki morajo imeti relevantne informacije glede o, uh, eh, omamljanja živali pred zakolom in to bo vključeno v prihodno zakonodajo na tem področju. Drugo, izjava komisije glede aspartama. 4. maja 2011 je komisija zaprosila EFSO naj pripravi celotno oceno o varnosti aspartama. EFSA je sprejela to zaprosilo in pričakujemo, da bo znanstvena ocena pripravljena septembra leta 2012. Komisija bo zagotovila, da bo EFSA v, v, upoštevala tudi učinek aspartama na nosečnice. Uh, Glede na mnenje EFSE bo potem komisija razmislila o tem, ali je treba obstoječo zakonodajo o aspartamu revidirati in bo po potrebi sprejela potrebne zakonodajne ukrepe glede do najvišjih dovoljenih meja in tudi glede zagotavljanja informacij potrošnikom. Tretja izjava zakonodaja glede, uh, izjava komisije glede barvil v živilih. Tukaj delamo skupaj z državami um, članicami, da bi uh, razvili določene usmeritve. Te usmeritve naj bi bile zaključene v drugi polovici leta 2012. Rezultat tega tehničnega dela bo eh, omogočil opredelitev uh, barvil in s tem tudi zagotavljanje ustreznih uh, informacij potrošnikov glede eh, živil, ki vsebujejo barvila. Četrto, izjavo komisijo glede, komisije glede priprav, glede hrane, pripravljene za. Eh, predpakirano hrano. Tukaj se seveda navezujemo na svežen regulative o higijeni. In ne na zadnje, naj podam še izjavo glede institucionalnega vidika. Komisija povdarja, da ni v skladu z črko in duhom uredbe 2000 skozi 13 glede izvedbenih pravil, da bi se sklicevala na pe, četrti odstavek petega člena uh, na sistematičen način. Mislimo, da se moramo tukaj odzvati na po, po specifično potrebo, namreč, da lahko komisija sprejme osnutek izvedbenega akta. To omogoča četrti odstavek petega člena in to pomeni, da uh, 2.2b ne more biti um, tolmačen des, uh, po lastni volji zakonodajalca, temveč da je to treba tudi upravičiti. Spoštovani poslanci, ta kompromisni svežen pomeni pomemben korak naprej na področju zagotavljanja informacij o živili potrošnikov in upam, da boste jutri uspešno glasovali o tem predlogu. Najlepša hvala, gospod komisarju. Sedaj pa v imenu političnih skupin govorniki. Začeli bomo z Evropsko ljudsko stranko. Gospod Peter Lize, dve minuti. Najlepša hvala. Najprej bi čestitev poročevalki Renati Zomer in se zahvalil vsem, ki so pomagali pri tem kompromisu, še zlasti kompromisu Johnu Dalju in mađarskemu predsedstvu zakonodajni proces sem spremljal od začetka in res je, da je bil težaven, stališča so bila zelo raznolika, tudi interesi so bili različni in mislim, da je ta rezultat dober. Poročevalcu bomo s tem zagotovili boljše in jasnejše informacije o živilih, ampak ne bomo pa potrošnikov prepisovali, kaj sme in česa ne sme jesti. Podaril bi še zlasti kompromis glede sestavin. V naši blični skupini nam je bilo zelo pomembno, da živila ne smejo udajati vtisa, da sestojijo iz določenih osnovnih živil, pri čemer to ni res. Torej, povedano z drugimi besedami, um, sir mora biti narejen iz um, mleka. Če vsebuje še določene druge rastlinske maščobe, potem mora biti to jasno označeno. Tukaj ni bilo preprosto najti prave rešitve. Torej, če predpisujemo, da je to nekaj imitat, potem bo podjetje lahko reklo, da to ni imitat, temveč je inovativen proizvod. Če pa potem nekaj napišete, da je v izdelku, pa, eh, pa dejansko je, mislim, da to pomeni veliko izboljšanje za uh, Eh, potrošnike. Torej, ti imitati ne bodo več zavajali potrošnikov, hkrati pa to pomaga tudi majhnim eh, kmetijam in eh, podjetjem, da lahko sedaj tukaj dobro poslujejo. Seveda, zdaj smo določili tudi čitljivost označb, ne bo več treba hoditi po trgovinah z lupami in tukaj imamo tudi posebne ukrepe za majhne in srednje velika podjetja. Vedno smo imeli uh, pred očmi nesle, ampak tudi majhne peke in tudi majhne restauracije morajo biti sposobne izvajati te predpise in zato smo tudi za nje našli dobro rešitev. Čestitam in hvala vsem. Najlepša hvala. Sedaj pa v imenu politične skupine socialistov in demokratov gospa Wilmot za dve minuti in pol. Hvala, gospa predsedojoča. Res sem vesela, da po letih trdega dela smo sedaj naredili veliki korak v pravo smer. Zagotavljamo informacije o živelih potrošnikov, vedeli bodo, kaj dejansko jedo. Ampak zdi se, da smo žal pozabili, da tukaj govorimo o uredbi za zagotavljanje informacij o živilih potrošnikov. Ampak eh, lobisti živilsko-predelovalne industrije so porabili veliko denarja. To je bil primer brez primere. Želeli so si, da to označevanje ne bi bilo transparentno, ampak v tem kompromisu nam je uspelo. Recimo država porekla, to sem zagovarjala, vesela sem, da je svet to potrdil, recimo tudi, ko govorimo uh, o določenim vrstah mesa. Prej je to veljalo samo za goveje meso, ampak sedaj bomo tukaj uvrstili eh, tudi svinsko, ovče, kozje in prutninsko meso. Zakaj je predelava zelo pomembna? Recimo lahko kupim sendvič, eh, eh, če je perutnina recimo iz Združenega kraljestva, čeprav je morda iz Tajske in tukaj potrebujemo jasna pravila, tako da vemo, kakšno je dejansko poreklo. Potem tudi ena zadeva, ki nas je zelo skrbela recimo transmaščobe. To je nepotreben dodatek in vemo, eh, da tukaj lahko pride do resnih težav, do kardiovaskularnih težav, skrajne bolezni, neplodnosti. Ampak s to uredbo bomo zagotovili, da bo komisija v treh letih poročala, da bo raziskala zadevo in tukaj potrebujemo evropsko eh, prepoved, kar zadeva dodane transmaščobe. To trenutno poznata samo Danska in Avstrija. Potem označevali eh, bomo različna živalska, rastlinska olja, tako da bomo vedeli, kdaj se uporabi palmovo olje, ampak eh, kdaj to prihaja recimo iz eh, tropskih pragozdov, tako da se bomo pravzaprav izognili temu, da se uporabi ta vir. Tu ni trajnostna politika, ampak žal to predpakirano pravilo se ni usvojilo. Če pa govorimo resno, ko govorimo o zdravstvenih vprašanjih, ko govorimo o prekomerni telesni teži, srčnih težavah, potem mislim, da moramo potrošnikom zagotoviti informacije, da bodo jasno vedeli, kakšne možnosti imajo tudi tiste, ki so bolj zdrave. Obstoječi sistem pa sem vesela, se bo še vedno uporabljal na prostovoljni podlagi, recimo sistem semafor upam, eh, da veliko več malopotrajnih subjektov se bo poslužilo tega prijema. Ne smemo pozabiti, eh, da prvič eh, smo označevanje na zadnji strani uvedli kot obveznost, tako da bodo potrošniki sedaj vedno imeli priložnost, da, bosto, da bodo videli, kaj je vsebnost sladkorja, tudi sladkorja. In jutri bomo to izglasovali, tako da bo označevanje živil veliko bolj pregledno. In še naprej si bomo prizadevali eh, za eh, tiste politike, ki bodo pomenili korak naprej za potrošnike. Najlepša hvala. V imenu politične skupine ALDE, gospod Gerbrandi, za minuto in pol. Najlepša hvala, gospa predstojoča. Najprej bi rad čestital gospe Zomar, potem tudi mačarskemu predsedstvu, poročevalcem v Senci ter Evropski komisiji bili so pripravljeni doseči kompromis v drugem branju, kar pozdravljam. Mislim, da smo naredili pomemben korak naprej v imenu potrošnikov. Zadeve bodo veliko bolj jasne, vedeli eh, bomo, kakšno hrano jemo, eh, isto velja za osebnost. Upoštevali smo pri, pristop liberalcev, namreč zagotovimo informacije, ničesar pa ne predpisujemo, da se ljudje odločijo na podlagi dejstev. Mislim, da je tudi pomembno, eh, da tudi eh, šola uči učence o tem, kako pomembno je, da imamo zdravo prehrano. Pa še dva vidika bi rad izpostavil na tem mestu. Najprej rekli smo, da se moramo izobraževati, da moramo vedeti, kaj je z rastlinskim olem, kakšna je vsebnost. Mislim, da bi bilo tukaj tudi dobro izpostaviti, kakšen je ta vir, potem pa transmaščobe. Dosegli smo kompromis, prej smo govorili o popolni prepovedi. Ne želimo si, da bi imeli umetne transmaščobe. Ta rešitev bi bila boljša, če bi jo seveda usvojili. No, komisijo pa bi rad naslovil še eno pripombo. Morda bi bilo dobro, da me pogleda, da ne gleda samo v svoj iPad. Nove tehnologije bi lahko bolje izkoristili, tako da bi ljudje eh, vedeli, kakšna je vsebnost teh živil in da bi ljudje bili tako bolje ozaveščeni in obveščeni. Najlepša hvala. Zdaj pa v imenu zelenih gospod Šljuter za dve minuti. Najlepša hvala. Gospa predsedujoča. Ja, dolgo smo se pogajali, ampak zdaj smo dobili nekaj, kar je veliko bolje. Čeprav se mi zdi, da smo določeno priložnost izgubili. Namreč ne bomo zagotovili označevanja, ki bo eh, hitro, ko govorimo o visoki vsebnosti soli. Potem pa obžalujem tudi to, eh, da je alkoholni lobby bil uspešen, da informacij o vsebnosti alkohola ne bomo posredovali. Ker kdo pravzaprav eh, ve, kakšni so ti učinki alkohola? Dobro, vsi, ampak koliko nas dejansko ve, koliko kalorij vsebuje alkohol. Mislim, da smo upravičeni do te informacije. Kakorkoli že. Vesel sem, da ne bomo več zavajali potrošnikov, če so borovnice jogurdu, morate to dejansko navesti. Ali pa recimo šunka v tvojem sendviču, ali uh, ste tukaj uporabili um, meso ali ne, ali pa ste dejansko uporabili sadje in zelenjavo. To je samo nekaj primerov. Potem upoštevali bomo označbo porekla, eh, ko govorimo o rastlinskem olju, kar pozdravljam. Potem. Mnoge skrbi dobro počutje živali, želijo se izogniti eh, dolgemu prevozu, zato pravzaprav eh, želijo imeti takšno meso, kjer so živali dobro in ustrezno živele. Potem pa transmaščobe. Tukaj ni bil potrjen sklep parlamenta, ampak saj za študijo smo poskrbeli in upam, eh, da bomo potem uspeli, tako da se bomo izognili kardiovaskularnim boleznim. Upam, da bo ta študija to pokazala. Vesel pa sem tudi, da bomo označili alergene. Vesel sem tudi, da bodo potrošniki vedeli, kakšna je hranilna vrednost živila. Potem izzetje, kar zadeva mikropodjetja, to je dober pristop in tukaj potrebujemo lokalen pristop. Najlepša hvala v imenu EKR, gospod Stuart Stevenson. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Vesel sem, da svet, komisija in parlament sta, so dosegli soglasje pri tem vprašanju, ker smo bili prej na nasprotnih pragovih. Ampak res bi bilo sramotno, če bi ta tri leta, za kar se moramo seveda zahvaliti gospe Renati Zomer, uh, bila neuspešna, ker to se je zgodilo recimo pri novih živilih. Naj pa se navežem na to, kar je že omenil komisar Dali uvodoma. Govoril je o tistih uh, živalih, uh, ki jih ne omamimo zaradi religijskih razlogov, recimo judovska vera je primer za to. Vsi vemo, da te prakse zlorabljajo. To odstopanje se zlorablja. Več milijonov živali so zaklali na tak način in mesni izdelki pa so se nekako eh, znašli v splošni prehranski verigi. Zato potrošniki v Evropi, po našem mnenju, imajo pravico vedeti, če kupujajo takšen izdelek. Zato sem vesel, ko je gospod Dali rekel, da bo sedaj poskrbel za to, eh, da bomo imeli osnutek uredbe, eh, ki bi upoštevala dobrobit živali in od vas ne pričakujemo nič manj. Grazie per il gruppo. Najlepša hvala. V imenu Evropske združene levice, gospa Lyotar. Dolly, ik heb taart voor u meegenomen. Najlepša hvala. Gospod Dali. Danes rojstni dan eh, slavi ovca Doli. Oziroma, če bi bila živa, bi danes praznovala 15 let. Žal je preminila leta 2003, eh, ampak vseeno bi rada izkoristila to priložnost in ji čestitela. Ravno tako čestitam sem kloniranim živalim, ki se bodo morda nekoč rodile, tako da to je dober čas, eh, da smo ponosni. Več kot 15 let pa Evropski komisiji ni uspelo, namreč ni pripravila ustrezne uredbe, ker eh, vsa živila, ki izvirajo iz kloniranih eh, živali, eh, niso urejena z zakonskimi predpisi. Tukaj je komisiji spodletelo, ker je to ista hrana, ki se nahaja na trgu, ampak potrošnik o tem ni obveščen. Kaj pa je na nalepki? Transmaščobe pogrešamo in vedno nismo ustrezno opredelili eh, porcije, nismo upoštevali 100 gramov oziroma 100 mililitrov. Rekli bomo samo, da je meso sveže, ne bomo pa recimo rekli ali je to oblikovano meso ali ne. Tako da zadeve niso dovolj jasne, potrošniki niso dobro obveščeni, potem energijska poraba, energijska vrednost, potem ne navajamo vsebnosti soli ali sladkorja. Ravno zato moramo zadeve popraviti. Pravzaprav ne moramo prodajati mesa tistih živali, ki niso bile ustrezno zaklane in omamljene, ker ne nazadnje tako potrošniki ne bodo zadovoljni te rešitve ne bodo zadovoljile naših potrošnikov, ampak mislim, da moramo vseeno slaviti 15. rojstni dan ovce doli. E hvala. Sedaj pa v imenu EFD, gospod Rossi, za eno minuto. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Veseli smo bili z besedilom iz prve obravnave. Poročevalka je bila zelo predana temu projektu, svet pa je to zavrnil. Sedaj smo dobili besedilo, kompromisni predlog iz druge obravnave. Sedaj več nimamo obveznosti, da bi navedli državo, porekla živil. Nam pa se zdi, da to nasprotuje nasprotuje delovanju naših podjetij, ker oni še naprej želijo ustvarjati delovna mesta in se ukvarjati s temi zadevami v Evropi. Svet in komisija sta napredovala, ampak mislim, da nismo dovolj napredovali, glede na to, kar smo pričakovali mi in evropski državljani. Potem možnost, da se uveljavijo nacionalne določbe, ko govorimo o označbi porekla. To je zgolj teorija potem nacionalna zakonodaja, ki bi bila bolj omejevalna, nikoli ne bi uh, bila potrjena s kvalificirano večino v odboru stalnih predstavnikov. Potem navedli naj bi poreklo, to si želijo potrošniki. Videti morajo, kakšna je država porekla. Zato v tem trenutku te rešitve ne moremo podpreti. Sedaj pa, gospa Dod, za eno minuto. Najlepša hvala, gospa predstojoča, gospod komisar, hvala, gospa poročevalka. Potrošniki upravičeno pričakujejo, da so informacije ustrezne, pravilne in nezavajoče. To je za njih zelo pomembno. Potem standardi eh, kakovosti so bistveni za izbiro in varnost potrošnikov. Vsi ti elementi so dobri in to je dober rezultat predloga. Vendar pa, dovolite mi, da izpostavim eno področje, ki me nekoliko skrbi. In sicer država porekla in navedba. Seveda sem naklonjena do tega koncepta, ampak imam določene pridržke, kar zadeva učinek na trgovino. Recimo Severna Irska. Lokalna podjetja so zaradi države porekla in označbe ugotovila, da se to lahko uporabi kot protekcionističen ukrep, kar je negativno vplivalo na trgovinske tokove. To velja tako za predelovalce, kot tudi proizvajalce, ki so zelo trpeli zaradi te prakse vem, da nas to mora skrbeti. To skrbi države članice in to so izpostavile tudi na ravni sveta. To bi komisijo pozvala, da pripravi oceno vplivov, da bomo ocenili, kaj je s to obvezno navedbo pri državi porekla. Najlepša hvala. Grazie, ora la parola agli altri oratori iscritti, iniziando dall'onore. Zdaj pa ostali govorniki, gospa Ajuzo za dve minuti, izvolite. Eh, gospa predsedujoča, gospod komisar, gospa Sommer, predstavniki eh, sveta in komisije ter poročevalci v senci so dosegli sporazum, ki je zelo pomemben za potrošnike in živilsko-predelovalni sektor. K temu vam čestitamo. Kot eh, potrošniki želimo celovite informacije. Ampak te informacije imamo včasih zato imamo velike težave pridobiti te informacije, zato moramo poskrbeti za ravnotežen pristop, potrebujemo stroškovno analizo. Informacije so odvisne tudi od velikosti embalaže, kar pomeni, da moramo za to plačati. Kdo pa bo to naredil? Če ne bo potrošnik, bodo številna majhna in srednja velika podjetja Eh, morala zapustiti trg, ker se ne bodo uspešno borila z velikimi podjetji. Ravno zato potrebujemo oravnotežen pristop. Informacije potrošnikom so potrebne, to sem sicer že povedala, ampak mislim, da smo s tem predlogom to ravnotežje dosegli. To smo lahko zadovoljni. Tudi ko govorimo o državi porekla. v primeru dvoma boste navedli državo porekla, ampak tukaj potrebujemo prostovoljen pristop. Ko pa govorimo o živilih, ki imajo pravzaprav več sestavin, je težko včasih določiti, kaj je glavna sestavina. Tako da bi v praksi lahko imeli kar nekaj težav pri izvajanju zaradi stroškovnih vidikov, zaradi birokratskih overk tukaj pa ne bi zagotovili dodane vrednosti za potrošnika, zato moramo biti zelo previdni. Ravno zato se strinjam, da tukaj ne bi smeli označevati izdelkov, ki vsebujajo alkohola, ker ne na zadnje imamo zelo obsežno zakonodajo, ki ureja to področje. Vsi vemo, da če pijemo alkohol, izpostavljamo določenemu tveganju in tudi vsebnost kalorije je zelo visoka. Zato potrebujemo stroškovno analizo in potrebujemo ustrezno izbiro potrošnikov. Hvala, besedo dobi gospod De Castro za minuto in pol. Hvala, gospa predsedujoča, gospod komisar, dragi kolegi. Poročilo o obveščanju potrošnikov predstavlja v Evropi velik, nov, pomemben korak naprej proti cilju varovanja potrošnikov in zato se zahvaljujem poročevalki Somerjevi, zahvaljujem se vsem poročevalcem v senci in še zlasti poročevalki v senci moje skupine, gospe Gleni Smit. Če pa je res, da lahko sedaj Evropa gleda v prihodnost z večjim zaupanjem, glede na to, da bodo bolj učinkoviti inštrumenti za zagotavljanje varnosti živil, pa eh, ta druga obravnava eh, prinaša nove vidike napram prvi obravnavi tega poročila, kateri bi si morda obetali nekaj več. Ta obveza, da se označi poreklo vseh vrst mesa, je pomembna novost in je pomembna za široke plasti evropskih potrošnikov. Uh, Po drugi strani pa je nekoliko manj ambicioznosti tukaj glede označevanja vseh svežih kmetijskih proizvodov, ki eh, se na to predelujejo. Ravno tako označevanje mesa iz priloge 11 izključuje nekatere pomembne proizvodnje, ki bi jih bilo treba dodatno zaščititi, kot naprimer eh, zajčje, kunčje meso za katerega ne razumemo, zakaj je izključeno. Vseeno pa je pot sedaj na področju varovanja živil zastavljena in sedaj se moramo z isto odgovornostjo in isto zauzetostjo eh, zauzemati, da bomo to uresničevali še vnaprej. Hvala, gospod Tekastro. Sedaj pa dobi za minuto besedo gospa Ris. Izvolite. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Po treh letih razprav dvoumnih in protislovnih v zvezi z označevanjem. Eh, prepakiranih živil in živil pripravljenih za uporabo. Govorimo ponovno o označevanju porekla, saj je to ustreza zelo močni zahtevi evropskih državljanov, ki želijo poznati zemljepisno poreklo eh, živil, eh, njihovo vsebnost, vsebnost alergenov in tako naprej. Vseeno pa ne razumemo, zakaj hid, m, mm, hidrogenirane maščobe, ki jih vsebujejo pica in številni prepakirani izdelki, niso vključene v to besedilo. Mislim, da. M, bi morali se bolj zauzeti in z večjo ambicioznostjo za označevanje živil, zlasti v boju proti pretirani debelosti, ki je že prava eh, pokora za evropske državljane. Gospa Gerling, za minuto izvolite. Summer. Najprej čestitke dr. Somerjevi in eh, poročevalcem Vesenci. Mislim, da je že dolgo časa, verjetno preteklo od zadnje razprave o tej temi z veseljem podpiram ta svežen, zlasti zaradi večje transparentnosti označevanja živali. Mislim, da je ta uh, tema, to, ta dosje resnično pritegnil uh, pozornost eh, cele vrste naših potrošnikov, voljivcev. In želela bi se zahvaliti celi vrsti organizacij, eni od, od njih v Združenem kraljestvu, ki so opravile zelo pomembne eh, znanstvene analize. Mislim, da je eh, ta eh, dosje velik korak naprej, vendar nas čaka še dosti dela. Ko gre za označevanje države porekla, mislim, da smo dosti naredili. Kar zadeva prehranske podatke, nutricionistične podatke, torej tukaj mislim, da bi morali narediti nekaj več in zlasti zagotoviti, da bodo podatki tako uh, zapisani, da jih bo moč prebrati. Hvala. Hvala. Za minuto dobi besedo gospod Skota. Hvala, gospod predsedujoči, dragi kolegi. Potrošnik, ključna beseda tega poročila. Pogosto pa pozabljamo, na koga v bistvu mislimo, kadar sprejemamo odločitve. In zato, da bi dali potrošnikom boljše in natančnejše informacije, smo imeli kar številne poglobljene razprave o tem, na kakšen način se označuje poreklo, mm, izvor in tako naprej. To je pomemben korak eh, naprej, vendar pa nismo še prišli do cilja. Označevanje izvora glavnih eh, živil in surovin Eh, živila je informacija, ki bi morala biti dostopna vsem potrošnikom. V številnih primerjih je sledljivost bistvenega pomena in še zlasti v zadnjem primeru se je to izkazalo v primeru bakterije, ki je povzročila številne žrtve. Ob eh, možnosti poznavanja izvora živila se lahko take stvari preprečijo oziroma vsaj se lahko preprečijo nepravilne, eh, nepravilna sklepanja in eh, nepričakovane posledice. Eh, Zato je označevanje pomembno tudi za pridobivanje zaupanja naših potrošnikov. Potrošnik ima namreč pravico vedeti, kaj je. Hvala. Hvala. Besedo ima za minuto in pol gospa Delange. Izvolite. Hvala, Najlepša hvala, gospod predsedajoči. Tudi sama se zahvaljujem poročevalki za delo, ki ga opravila. Res je, potrošnike moramo bolje obveščati, informirati vendar dovolite dve stvari. Poglejte ta proizvod, to je videti kot pica s sirom na prvi pogled, ampak če obrnete na drugo stran to škatlo, boste videli, da ne gre za sir, temveč da gre za mešanico sira in živalskih maščob, torej dober tek vsem skupaj, ki želite pri tem jesti pravo pico. Vidim, da. Uh, kimate, komisar. Torej, te vrste informacije so potrebne, ampak bojim se, da se bo zgodilo samo to, da bo tukaj napisano, do danes so bile rastlinska olja. Ampak kaj bo to pomagalo um, potrošnikom? Rastlinska olja niso uh, sir v tem primeru, zato se mi zdi, da ne bodo potrošniki resnično vedeli, kaj bodo dobili v tej škatli. Uh, Treba je zagotoviti strogo izvajanje predpisov, pa tudi nadzor nad izvajanjem. In upam, da se je komisija pripravila na to. Čez nekaj let bom uh, vprašala komisijo, v kolikšni meri spoštujejo države članice te predpise. In če je tukaj napisano sir, potem bi v tem proizvodu moral biti sir in a, eh, nič drugega, kar naj bi bilo podobno siru. Torej v praksi bo treba stvari drugače zastaviti. Hvala gospode Lange. Za minuto in pol se dajem besedo gospe Vestlund. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Sama sem med tistimi, ki smo zelo zadovoljni zaradi tega, ker imamo sedaj za vse meso in mesne izdelke zavezojoče označevanje. Poznali bomo poreklo mesa, to je pomembno za potrošnike, pa seveda tudi za kmetovalce. Naprimer, pri nas ima kmetje više standarde kot nekod drugod in mislim, da je prav, da bodo lahko lojalno uh, konkurirali eden drugemu. To je bolje tudi za okolje, pa tudi za živali. Zavezujoče zahteve za oznako porekla imamo sedaj za celo vrsto proizvodov, gospa Wilmot je o tem že govorila, vendar bojim se, da danes eh, potrošnike preveliko krat zavajamo z informacijami. Boljše informacije jim moramo zagotoviti, takšne, ki jih je moč enostavno prebrati in upam, da se bo to zgodilo v bližnji prihodnosti. Vendar eh, transmaščobne kisline, tudi tukaj mislim, da bi morali narediti en korak eh, naprej, tako, zato ker gre za proizvode, ki jih eh, potrošniki dosti krat ne želijo. Potem eh, podatki o nanomaterialih, to je tudi nekaj, kar pozdravljam. Pozdravljam pa tudi to, da sedaj ni treba vsebine označevati na 100 gramov oziroma 100 mililitrov. Hvala, gospa Vislund. Sedaj pa za eno minuto gospod Tremosa. Muchas gracias, señor presidente. dragi komisar, kolegice in kolegi. 137. amandma, ki sem ga vložil skupaj z 40 kolegi, ki se nanaša na jezik, eh, ki se uporablja v, pri označevanju živil, je eh, namenjen spoštovanju pravice potrošnikov, da dobijo informacije v svojem jeziku, če tudi ta jezik še ni uraden na ravni Evropske unije. Raznolikost v Evropski uniji pomeni tudi, da milijoni eh, evropskih državljanov govorijo kot materin jezik eh, jezik, ki ni v tem svežnju upoštevan. V primeru Katalonije to velja za tisoče podjetij, ki uporabljajo eh, že nekaj let katalonščino za označevanje svojih živali. In to je nekaj, kar evropski državljani pozdravljajo. Če uporabimo člen 15 eh, od drugi odstavek, mislim, da lahko eh, zagotovimo uporabo jezika, ki ni uradni jezik Evropske unije. Upam, da bo komisija razčistila ta položaj in da bo upoštevala naše pomisleke. Hvala. Sedaj pa za eno minuto dajem besedo gospodu Uskiju. Hvala predsedujoči. Pridružujem se tistim poslankam in poslancem, ki so izrazili zadovoljstvo s pričo dogovora o tem svežnju. Zahvaljujem pa se tudi poročevalki gospej Somer za odlično opravljeno delo. O označevanju države porekla, zlasti pri mesu, eh, je tekla razprava že leta in leta. Sti pa se mi, da je to nekoliko ironično, kaj ti ljudje jemo ali jedo vse manj mesa dan danes. Kljub vsemu pa moramo sprejeti takšno uredbo, ki bo upoštevala interese in želje potrošnikov. Vendar mislim, da ne smemo pridigati potrošnikom uh, pri vsem tem. Ž, zadovoljen sem tudi, ker smo se dogovorili o velikosti črk pri označevanju živali, pa tudi o velikosti eh, porci. Ne bi želeli seveda ustvarjati eh, nekih eh, zavez, ki bi ustvarjali dodatne probleme potrošnikom. Zato bom glasoval za ta svežen. Hvala. Sedaj pa gospod Nutal za minuto. Evropska unija vedno meni, da ve vse bolje kot eh, celotni svet, tudi na področju označevanja živali. Vendar potrošniku moramo dati možnost, da si izbere tisto, kar bi želel brati, pa naj ženskega ali moškega spola. Ne, mislim, da s tem poročilom eh, gremo predaleč. Bolim, bojim se tudi, da bomo s tem ustvarjali dodatne stroške, ki jih bodo potem prevalili na ramena potrošnikov. In to se mi zdi zlasti nevarno v času gospodarske krize. Ampak kje je bistvo? To ponavljam vedno znova. V Združenem kraljestvu imamo ustrezno zakonodajo. Naš parlament je neke vrste mati parlament na tem področju že leta in leta. In eh, mislim, da je to ponovno tista zadeva, o kateri bi morali odločati na ravni držav članic. Hvala, gospod Nutal. Sedaj pa za minuto in pol dajem besedo gospej Tyson. Najlepša hvala, gospod predsedujoči, predsedujoči kolegice in kolegi. S to uredbo končno dobivajo potrošniki eh, informacije in podatke, ki jih potrebujejo, zato da bo lahko ohranili zdrav način življenja. Informacije o hranilnih eh, vrednostih so sedaj. Eh, potrebne za vse proizvode, ne samo za tiste, ki vključujejo zdravstvene trditve gre za odstotke, za količine, ki so izražene v različnih oblikah in mislim, da je to dobro. Kar zadeva. Nekatere vrste proizvodov pa mislim, da za nje moramo uh, podpreti še uh, možnost odstopanja. Uh, kar zadeva jezik. Tukaj moramo upoštevati eh, pač jezik, ki ga potrošniki razumejo in želijo, da so obveščeni v njem o živilih. Eh, gre za več eh, ciljev, ki jih tukaj poskušamo doseči. Po eni strani gre za obvezno sledljivost, po drugi strani pa gre za zavezujoče označevanje. Sama nimam nobenih težav z uradnim obveščanjem eh, komisije o tem, kakšno je poreklo živa, eh, živalske, torej hrane živalskega izvora. Hvala, sedaj pa gospod Parelio, minuto in pol. Spoštovani, vsakeč, ko imamo pred seboj kompromis, zavezo, ki omogoča kakšen korak naprej, moramo biti previdni, da ne bomo uh, se kar razpočili od vse sreče ob dosegi tega kompromisa in sploh sedaj ob tej uredbi, ki zadeva varnost živila, moramo biti pozorni na to, da ne bi storili tudi kakšnega koraka nazaj. In zato bi prosil komisijo naj ne podaljšuje rokov pri teh zadevah, ki zadevajo uh, živila, ki vplivajo tudi na številne probleme, kakršna je pre, velika debelost, um, bolezni srca in ožilja in tako naprej. Zaveze, ki jih um, sprejemamo, bodo odvisne in, in njihovi rezultati bodo odvisni predvsem od tega, kako jih bomo uveljavljali in kako hitro jih bomo uveljavljali in v kakšnih rokih. In zato moramo biti bolj natančni pri uh, njihovem Eh, uresničevanju. Hvala. Hvala za minuto in pol dobi besedo gospa Okoni. Hvala, gospod predsedujoči. Dragi kolegi, najprej bi želela čestitati gospe poročevalke za opravljeno delo. Gospe in gospodje, bistvenega pomena je, da imajo evropski potrošniki na embalaži proizvodov, ki jih uživajo, na voljo jasno informacijo. Uh, In to ne pomeni kakršnokoli informacijo. In zato sem zadovoljna z, z kompromisom, ki smo ga dobili. In ne strinjam se z gospodom Nutalom, ki je že zapustil dvorano. Mislim, da bodo sedaj navedbe bolje berljive, informacije o alergenih um, učinkovinah eh, bodo bolj razumljive. In informacije o eh, vsebnosti proizvodov bodo tudi natančnejše, zato ker je dejansko nedopustno, da e, potrošniki mislijo, da uživajo sir, medtem ko so to zgolj živalske maščobe. Vse take stvari morajo biti jasno zapisane na embalaži in potrošnik mora, um, jih mora imeti na voljo. Na ta način se bomo tudi lažje izogibali morebitnim okužbam. Zato ta nova zakonodaja uh, je pomembna. Potrebujemo sicer nekaj časa za to, da jo bomo začeli izvajati in predvsem temu se moramo posvetiti, izvajati zakonodajo, ne pa jo stalno spreminjati. Najlepša hvala, sedaj pa za minuto dobi besedo gospa Vernju. Gospod predsedujoči, dragi kolegi, že tri leta delamo na tem dosjeju in glede na to, kako veliki so izzivi in kakšen velik pritisk izvaja agroživilska industrija, sem zelo zadovoljna z rezultatom, ki smo ga dosegli. Predvsem sem zadovoljna s tem, da bomo sedaj imeli eh, popolno in obvezno označevanje mm, vsebin na živilih, tako bodo lahko potrošniki izbirali zdrave proizvode. Uh, Alergene snovi bodo jasno označene tudi na eh, predembaliranih proizvodih in informacije bodo berljive, ehm, tako da bo določena velikost črk, s katero bodo zapisane. Tudi obveznost eh, oznake porekla za vse vrste mesa predstavlja velik korak naprej. Eh, upam, da bomo to lahko razširili tudi na mlečne proizvode in na ribe in na predelano meso. Seveda bi lahko dosegli še več in sicer imeli na voljo še boljše označevanje, vendar pa je to gotovo zelo pomemben korak naprej, eh, ki smo ga sedaj dosegli. Hvala, gospa Vrnjo. Sedaj pa dobi za minuto besedo gospod Tabajdi. Najlepša hvala, gospod predsedajoči komisar, poslanke in poslanci. Moram reči, da sem razočaran z končnim rezultatom tega postopka ažuriranja zakonodaje na področju označevanja živel. Ko gre za označevanje države porekla, je to pri medu, naprimer, zavezujoče, ampak eh, žal cele vrste naših predlogov tukaj niste upoštevali. Zdi pa se mi, da je treba upoštevati drugačen pristop, kot ga primere eh, predlagajo socialisti in Glenis Wilmot. Verjetno so popustili lobistom na področju agroživilske industrije. Grafija, senjor Dalahdi. Hvala. Gospod Bajti, sedaj pa za minuto dobi besedo gospod Tarabella. Hvala, gospod predsedujoči, gospod komisar, dragi kolegi. Pri tej temi je še bolj kot v drugih to načelo, da je dobro eh, nasprotnik eh, še boljšega. In zato mislim, da smo lahko zelo zadovoljni ob tem, kar smo dosegli pri označevanju porekla za vse vrste mesa. In najlepša hvala, gospa Somer, da ste to vključili v poročilo. To je gotovo korak naprej saj smo do sedaj označevali poreklo zgolj za govedano, govedino, med, olivno olje, sveže sadje in zelenjavo in to smo sedaj razširili tudi na uh, svinjino, meso, ovčje in kozje meso, svežo perutnino in morda bi to lahko razširili še na kaj. Vem, da je to majhen korak in da naši potrošniki potrebujejo še več relevantnih informacij, vendar pa. Eh, je bilo verjetno že to težko doseči. Kakorkoli, treba je tudi označiti vsebnost eh, sestavin glede na količino. 100 gramov, 100 ml mora biti enota enaka za vse proizvode. Hvala lepa, dragi kolegi. Sedaj pa gremo k postopku ujemi pozornost predsednika. Imamo 13 Eh, prijavljenih k besedi. Imamo pa kar nekaj zamude, ki smo si je nabrali, zato ne bom vsem 13. dal besede, ampak zgolj šestim izmed prijavljenih govornikov. In sicer tako, da jih bom razporedil med politične skupine in upošteval vrstni red, po katerem ste se prijavili. Sedaj najprej za minuto, gospod Keli, izvolite. Uh, Najlepša hvala, gospod uh, predsedujoči. Večina poslank in poslancev pozdravlja to svežen, kar ni presenetljivo, kajti gre za to, da uh, potrošnikom omogočimo večjo informiranost vendar moramo biti eh, previdni, da zlasti majhna in srednje velika podjetja, ki bodo s tem prevzemala nove zaveze, ne bodo pod eh, prevelikim finančnim eh, bremenom. Nekatere organizacije v Združenem kraljestvu so opravile ankete, In naprimer v eni od teh so ugotovili, da 98 odstotkov vseh uh, anketiranih je bilo za označevanje države izvora, ampak več kot 50 odstotkov jih ni vedelo, da je lahko država izvora tista država,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 Najprej bi želel izreči dobrodošljico pols, polskemu predsedstvu, ki je prvič med nami. Želel bi omeniti nekaj zelo pomembnega. Tukaj pogosto govorimo o obveznostih proizvajalcev. Želel pa bi omeniti, da so ta priporočila izredno pomembna predvsem za potrošnike. Zahvaljujoč tem priporočilom bodo potrošniki tudi se bolje zavedali, svojih pravic, vsaj morali bi se jih bolje zavedati, saj ni prav gotovo, kaj bo to prineslo s seboj. Zato je treba spodbuditi tudi osveščanje potrošnikov. Ni dovolj, da se na etiketo zapiše večje število informacij. Pomembno je, da te informacije razumejo tudi navadni potrošniki in ne zgolj specialisti. Hvala. Hvala. Za minuto dobi besedo gospod Olerman kar si jaj. Hvala, predsedujoči. Več kot tri leta je trajalo in več skandalov se je moralo zgoditi, dokler eh, nismo prišli do nekaterih rešitev. Recimo pri tako imenovani lepljeni šunki in nekaterih eh, drugih proizvodih. Do sedaj smo imeli premalo eh, vezujočega označevanja eh, porekla, ko gre za meso, tako da je dosti krat eh, bilo iz Tajske, iz Brazilije moč prodati na našem trgu meso, češ da je mm, pravzaprav evropsko, da ne govorim o dolgih kilometrih, ki so jih prevažali. Upam, da ne bo treba čakati do nadaljnega škandala na tem področju, da bomo še bolj uh, uklepali. Hvala, gospod Obermajer, za eno minuto. Dajem besedo gospe Rod Berend. Hvala, gospod predsedujoči. Želela bi bila, da bi bili vsi skupaj nekoliko bolj pogumni v tej drugi obravnavi oziroma branju nobenih kalorij ni na sprednji strani, nobenega označevanja kalorij uh, zaradi alkohola, nobenih velikosti porcij, pa naj gre za eno žlico, eno, uh, en kozarec, eno skodelico, nič tega nismo dosegli. Ampak to je tisto, kar hočejo vedeti potrošniki. Zato člen eh, 25 pravzaprav eh, daje uh, celo vrsto nalog uh, komisiji preverjanje uh, spoštovanja, potem preverjanje onega in tretjega, ampak to ni dober rezultat. Mi bili smo preveč plašni, želela bi si bila, da zlasti v spravnem postopku bi lahko bili prišli do boljših rezultatov. To lahko samo, ker smo dobili razočara potrošnike v Evropi. Hvala, sedaj pa za eno minuto gospod Dorfman. Hvala, gospod predsedajoči. Mislim, da smo dosegli dober rezultat in poročevalki bi se zato prisrčno zahvalil. Zlasti člen 9, kjer gre za majhna podjetja, je zelo pomemben člen. V mnogih regijah Evropske unije gre za neposredno prodajo pridelkov in izdelkov iz kmetij in mislim, da moramo tudi od sedaj naprej paziti na to, da ne bomo omili te vrste dejavnosti. Več poguma bi si bil želel tudi sam pri alkoholnih pijačah, če gre za tako imenovane alkopop eh, eh, pijače, mislim, da bi to bilo nujno, ko gre za eh, na vinu temeljujoče pijače pijače, mislim, da bi tudi to morali narediti, ampak imamo že desetletja veljavne določbe, ki se nanašajo na vino samo in eh, te določbe so bistveno eh, bolj zahtevne, kakor za nekatere druge proizvode. Vendar za vino še vedno nimamo, naprimer, zavezojočih eh, podatkov, velikosti, napisov in tako naprej. Hvala. Sedaj pa gospa Manner. Hvala, gospod predsedujoči, gospod komisar, kolegice, kolegi. Komisar, zahvaljujem se vam za kompromis, ki smo ga lahko dosegli in na ta način naredili korak naprej, ko gre za označevanje porekla živil. Ko gre za označevanje, nam mora biti v prvi vrsti na umislih potrošnik. Potrošnik mora vedeti, odkot prihajajo proizvodi in kaj vsebujejo. Potrošniki bi eh, morali dobiti možnost, da dajo prednost eh, pri nakupovanju tako imenovanim lokalnim proizvodom in pridelkom. To mislim, da bi jo moralo omogočiti tudi označevanje porekla živil. K sreči se sedaj to nanaša na večino vrst mesa, ampak v prihodnosti nas čaka še nekaj dela. V prihodnosti moramo označevanje porekla razširiti na več procesov, na več proizvodov, zlasti na, proizvo, na mlečne proizvode. Strinjam pa se z pripombo gospoda Tremose, kar zadeva jezike. Hvala. Zadnji v tem uh, delu je gospod Mikolašik. Eno minuto mu dajem na voljo. Hvala, gospod predsedujoči. Kolegice in kolegi. Tukaj gre za tipični primer tega, kako lahko Evropski parlament konstruktivno prispeva k um, delu na pomembni temi, na pomembni doseju. Hvaležen sem za celo vrsto dosežkov, eh, podatke, velikost, črk in tako naprej, ker sem sam zdravnik, sem vesel, da bomo nekatere snovi, ki povzročajo uh, negativne posledice pri uživanju tudi označevali. Ampak človek včasih eh, bo prišel do situacije, da bo kupil um, jagode, ki so videti zdrave in sveže, bodo pa vsebovale neke škodljive uh, snovi. Torej v prihodnosti bomo morali govoriti tudi o teh zadevah, o uporabi barvil in podobnih uh, snovi tako da bomo lahko naredili še korak naprej. Hvala, gospod Mikolašek, sedaj pa dajem besedo komisarju. Thank you, Mr. Thank you. Najlepša hvala, predsedujoči, najlepša hvala poslanci in poslanke. Pomembno je, da pokažemo, da je Evropska unija pripravljena in sposobna pripravljati zakonodajo, ki dejansko daje moč državljanom v njihovem vsakodnevnem življenju informacije pa so ključne za to, da državljani dobijo moč. In strinjam se z gospodom Gerbrandjem, da bo izboljšana tehnologija v zelo bližnji prihodnosti nam omogočila, da bomo dajali potrošnikom na voljo še bolj ažurne informacije o tem, kaj jim ponujamo v porabo oziroma potrošno. Nekateri poslanci ste spregovorili o vprašanju izvajanja. Govora je bilo o klanju živali brez uh, omamljanja, eh, govora je bilo o imitacijah in tukaj ste posebej izpostavljali izvajanje. To je po mojem mnenju ključno. Prepričan sem, da še preden oblikujemo nova pravila, novo zakonodajo, nove uredbe, moramo res zagotoviti, da tisto, kar že imamo, ustrezno izvajamo. In naša prizadevanja in naši viri bi morali biti bolj usmerjeni v zagotavljanje izvajanja. Kar zadeva imitacije, pa moramo biti zelo ustvarjalni in tukaj se strinjam z gospode Lange, kajti previdni moramo biti, da ko potrošnikom dajemo informacije o prisotnosti oziroma neprisotnosti določenih snovi, da istočasno ne ustvarjamo priložnosti za ustvarjalne tržnike, ki bi lahko naša pravila uporabili pravzaprav zoper nam. Lahko bi rekli, morda v drobnem tekstu, eh, tisku, da proizvod nečesa, kar naj bi imel, pravzaprav sploh ne vsebuje. Zato moramo biti zelo previdni, ko bomo oblikovali pravila glede tega. Kot gospa Liotard sem tudi sam razočaran nad tem, da nimamo nobenih pravil o kloniranju in eh, nobenih informacij o kloniranih živalih. Mislim, da smo tukaj izpustili priložnost, da bi se usmerili na pravo pot, zato da bi v prihodnje lahko zagotovili tudi te informacije. Predlogi, ki smo jih imeli na mizi pred nekaj tedni, sicer niso uh, ustrezali končnim ciljem, ki smo jih vsi imeli, ampak vendarle so nam kazali, v katero smer moramo nadaljevati, da bomo na koncu prišli do možnosti, da potrošnikom ponudimo te informacije in da jim na ta način povemo, kaj pravzaprav zaužijejo. In to je ključno. Spominjam se svoje javne predstavitve pred vami, pred parlamentom. Uh, takrat sem uh, rekel, da ne gre za to, da bi ljudem morali povedati, kaj naj jedo, ampak da moramo ljudem povedati, kaj dejansko jedo in jim pustiti možnost, da se odločijo, kaj želijo. Kar zadeva vprašanje jezikov, pa moramo biti tudi tukaj zelo previdni. Nismo spremenili trenutnih pravil glede jezikov in če vas prav razumem, ta predlog, ki ga predlagate, Eh, bi omogočil državi ali nekemu območju oziroma regiji, da uveljavi en izključni jezik na embalaži. Mislim, da bi tudi to bilo v nasprotju z smotrom obveščanja in da to ne bo pripomoglo k boljšemu pretoku informacij do potrošnikov. Nova zakonodaja predstavlja prelomnico na področju pravic potrošnikov do informacij. In eh, upam, da z zaključkom zakonodajnega postopka lahko začnemo z naslednjo fazo, torej z izvajanjem. Veliko dela je še pred nami, predem bomo v celoti uveljavili vsa pravila in računam na plodno sodelovanje med institucijami in na pragmatičen pristop k izvajanju teh pravil. Še enkrat se zahvaljujem poročevalki gospe Zomer in vsem poročevalcem v Senci za odlično upravljeno delo. Hvala. Hvala. Besedo dobi za svet gospod Savicki. Najlepša hvala, gospod predsedujoči, spoštovani gospodje in gospe poslanke. Seveda, potem, ko smo slišali številne dvome, številna razhajajoča se mnenja, številne izraze podpore, razočaranja in tako naprej, vse, kar ste različni poslanci povedali, med drugim gospod Tabajdi, se moramo izreči tudi mi. Torej to, kar jemo, je zelo odločilno za to, kako živimo. Mi kot potrošniki imamo pravico do informacij o živilih, o prehranskih proizvodih. Tako da, kot pravi gospod Mikolašik, Ne smejo biti zdravniki tisti, ki bodo na to popravljali naše napake. Strinjam se tudi z mnenjem, ki ga je ravno kar predstavil gospod komisar Dali. Potrošniki ne bi smeli od nas slišati to, kaj morajo jesti, ampak imajo pravico vedeti, kaj jedo. V tem je problem. S pomočjo samega označevanja. Se ne usmerjamo k usposabljanju potrošnikov, čeprav se strinjam s kolegom eh, Zemke, da je treba potrošnike tudi osveščati in da samo opisovanje in analiza proizvodov ni dovolj. Uh, Z gospodom komisarjem se strinjam tudi glede tega, da je današnji kompromis poskus, da bi dosegli ravnovesje med interesi potrošnikov ter možnostmi, ki jih imajo za to proizvajalci in predelovalci. Vendar pa poudarjam, da vprašanja, ki jih je spostavil komisar, kot so dobro počutje živali, um, vprašanja, ki zadevajo zakol, vprašanja, ki zadevajo kloniranje in tako naprej. Torej, vse to so vprašanja, ki jih bo treba v prihodnosti razjasniti s primernimi zakonskimi inštrumenti. Omenili ste še zlasti pomen označbe porekla. Spomnim se, kako je pred prvo veliko širitvijo leta 2004 um, bila posredovana informacija novim državam članicam, češ da je označba porekla zgolj neke vrste trgovski protekcionizem. Zato sem zadovoljen, da sedaj v večji razširjeni Evropi prihajamo do točke, ko pravimo, da imajo potrošniki pravico vedeti, odkot prihajajo proizvodi in gotovo je vredno, da v prvi vrsti jasno označimo izdelke, ki prihajajo iz držav izven Evropske unije, saj se znotraj Evropske unije živila proizvaja po istih standardih in predpisih. Ampak Vprašanje je še vedno odprto in o tem bomo morali še razpravljati. Še drugo pomembno vprašanje pa je vprašanje ponarejanja proizvodov. To je precej razširjen postopek, ki ga bo treba vzeti pod drobno gled. In zato je treba kruhu reči kruh in vinu vino. Treba je stvari imenovati z njihovim pravim imenom ne moremo um, nekega nadomestka imenovati z imenom uh, originalnega proizvoda. Potrošnik mora torej vedeti, kaj je. Tako da, spoštovani poslanci, lahko vam zagotovim v imenu sveta, da bomo vse vaše strahove in vaše skrbi prenesli na sestanek sveta. Hvala. Najlepša hvala, gospod minister Savicki. In za konec dobi besedo gospa poročevalka Zomer. Izvolite. Najlepša hvala, predsedujoči. Dragi prijatelji, vsi smo si želeli več. Vsi smo imeli odlične ideje, kaj bi še lahko dodali. Tudi sama bi si. Eh, želela, da bi bilo obvezno navesti kalorije na 100 ml ali na 100 g na eh, sprednji strani embalaže. Kdo drug je imel drugačne želje, ampak bistvo kompromisa je, da mora vsakdo nekoliko popustiti in da se pogajamo o tem, čigava volja se bo uveljavila. Eh, samo na tak način na koncu pridemo do rešitve. Ne zdi se mi prav, da pri tako težavnem uh, doseju, uh, bi se spustili v spravni postopek, uh, tudi kar zadeva jezike. Kdor bi tukaj bil pripravljen na spravni postopek, bi uničil ta kompromis. Posem jasno je, da bi v spravnem postopku se zgodilo s tem dosejem enako, kot se je zgodilo s dosejem o novih živilih. In Zato so vsi poročevalci posameznih poslanskih skupin prispevali k temu, da je do tega kompromisa prišlo. E, tudi vi, gospa Liotard Zague in tudi gospod Rosi v imenu svoje poslanske skupine. In zato sploh ne razumem, zakaj se zdaj umika od tega kompromisa, zakaj zdaj pravi, da je ta izid grozen in da tega sploh ne more podpreti, da, da to res eh, ni dovolj in da ne more čestitati. Zakaj je potem na to pristal? Saj je pravzaprav eh, sam pomagal ustvariti ta kompromis in zato sem mu tudi hvaležna. Eh, vse je tako, kot bi hoteli nekoga umiti, ampak eh, ne bi želel, da ga zmočimo. Eh, in uh, želimo nekaj narediti za potrošnika in mislim, da tukaj počnemo nekaj velikega za potrošnike. Ni vse popolno, lahko bi dosegli kaj več, vsekakor. Uh, Marsikaj bo potrebno še rešiti v prehodnem obdobju, dokler se ta uredba ne bo začela izvajati, ampak zaupam komisiji uh, in sem prepričana, da bo našla te rešitve. Uh, ja, potrebne so raziskave glede alkohola, potrebna je definicija uh, Eh, sladkanih alkoholnih pijač. Eh, našli bomo dobre rešitve in prosim vas, da jutri podprete ta politični kompromis. Hvala. Somer. Hvala, gospa Zomer. S tem zaključujemo to razpravo in o poročilu bomo glasovali jutri ob 12.30. Sedaj pa gremo k naslednji točki na dnevnem redu in to je poročilo gospe Dagmarot Berend o zakonodaji.